letno poročilo o subsidijarnosti in pa sorazmernosti za leto 2015 in 16. Prosim, beseda je vaša. Merci, madame, madame la présidente. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, torej ponovno to letno poročilo o subsidijarnosti in sorazmernosti tudi um, tokrat sem pročevalka in vedno večje veselje me biti, biti pročevalka. No, Razen to mi ni všeč, da je to zadnje poročilo in to ob pol enajstih zvečer. No, kakorkoli že. Um, ta načela v bistvu pomenijo pravila za razporejanje odgovornosti, pristojnosti med EU in pa državami. Torej včasih, naprimer, EU nima izključne pristojnosti. Um, ehm, EU lahko ukrepa samo, če lahko ukrepa bolj smotrno in učinkovito kot pa države članice in pa druge enote, torej lokalne skupnosti in podobno. Pa še nekaj, to načelo tudi pomeni, da torej EU lahko spremlja ukrepe, ampak samo v določene meri, ne preko tistega, kar je nujno. Tako smo želeli zagotoviti učinkovito delovanje Evropske unije in ta načela so tudi zelo pomembna za boljše povezave med EU in pa državljani. Torej, ta načela treba ustrezno upoštevati, ne smemo jih zlorabljati za blokiranje ali pa za, naprimer, euroskepticizem in podobno, ravno obratno. To poročilo pokriva leti 2015-2016 in obstoječi instrumenti iz leta 2015 um, so številčni, veliko jih je in z različnimi fazami v evropskem zakonodajnem postopku. Imamo naprimer oceno učinka, javno posvetovanje, potem platformo Refit, uh, eh, IPEX in pa uh, eh, RECPEX in pa Connect eh, interne platforme. Potem naprej imamo tudi dialog preko Kozaka in pa odbora regij, prav tako pa je tukaj še naprimer postopek rumenega kartona od leta 2014 tudi nacionalni parlamenti kažejo vedno več zanimanja za evropsko politiko preko novih instrumentov, uh, predvsem preko REFIT-a smo spostavili instrumente. 65 uh, mnen smo leta 2016 dobili od nacionalnih parlamentov, um, torej to je predvsej več kot leta 2015, to je korak naprej. Zato nisem za to, da bi razvili nove vedno znova nove instrumente, ne da bi v celoti izkoristili potencial že obstoječih instrumentov. Postopek dobro deluje, ko vsi akteri igrajo aktivno vlogo. Zato, še enkrat ne ponovim, nima smisla, da dodajemo nove instrumente, kajti to bi le še povečalo upravno breme in to bi v bistvu upočasnilo zakonodajni postopek. skupaj s pročevalci v senci mislim, da smo prišli do uravnoteženega poročila. Torej želimo učinkovito Evropsko unijo, kjer bomo spoštovali naše razlike in tudi poslušali naše državljane. In rada bi se zahvalila kolegom za kolegijalno in zelo prijetno sodelovanje. Pa še uh, projektna skupina Timmermans, kot imenujemo, gotovo veste, da je predsednik Juncker vzpostavil delovno skupino, ki naj bi razmišljala o subsidiarnosti. Uh, in tja so povabili tudi predstavnike nacionalnih parlamentov, odbora regij ter pa Evropskega parlamenta. Evropski parlament torej ni želel sodelovati. To ne kaže, da se za to ne zanimamo. Ne, to kaže, da um, želimo, da spoštujejo naš status so zakonodajalca. Torej, evropski poslanci moramo tudi imeti možnost, da se pozneje izrazimo po tej projektni skupini. Na vsak način pa mislim, da ta korak ne sme poslabšati naših odnosov z Kozakom ter pa odborom regije. Odnosi z odborom regije morajo biti še boljši kot v preteklosti in eh, to sem tudi napisala predsednika. Odbor regije je namreč zelo pomembna, nujna institucija, kajti to je ključen kanal za sodelovanje med EU in pa regijami. Prav zato sem podarila to, da potrebujemo bolj krepko sodelovanje med EU, eh, e nacionalnimi in regionalnimi organi. Vsi skupaj moramo sodelovati, vsak po svoje in na svoji ravni. Tako lahko pripravimo politiko, ki bo uprit našim državam. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mimica. Thank you, Madam President. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Hvala poročevalki gospe Delvo za izvrstno upravljeno delo in za pozitivne sklepe, ki jih je potegnila. Odkar, to, odkar eh, smo prevzeli to funkcijo, se je Junkerjeva komisija zavezala, da bo upoštevala eh, v, izjemni meri načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Želimo sodelovati z nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami ter tako zagotoviti, da bo vsak predlog skladen s tema dvema načeloma. Prav tako izboljšujemo naše razumevanje tega, kaj pomenita subsidijarnost in sorazmernost. Medinstitucionalni sporazum o boljši zakonodaji, ki so ga podpisale vse tri institucije pred dvema letoma, se znova bolj posveča temu, da se obe načeli v celoti upošteva, tako se pripravlja evropska zakonodaja in ocenjuje njen učinek. Izkazali smo skupne zaveze, da bi tako dosegli spremembe, ki si jih evropski državljani želijo. Prvi podpredsednik, Franz Timmermans, moj kolega, si je sicer želel biti tu Ta večer pa je moral odpotovati v Luksemburg na svet za zonanje zadeve. Kolegi komisarjev je, se je res potrudil, da bi ustrezno zasnoval to agendo. Zagotovili smo več korakov za to, da bi eh, dosegli večje sodelovanje javnosti in pripravo zakonodaje, ki temeli na dokazih. E, to so spremembe, ki so prinesle rezultate. Kot je povedal predsednik Juncker v govoru o stanju Unije leta 2017, je komisija vzpostavila namemno skupino za subsidijarnost in sorazmernost ter eh, to, da zagotavljamo učinkovitejše delo. Treba je zagotoviti ustrezne odločitve, ki se bodo sprejemale na pravi ravni, bodi se evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni. Treba se je pogovoriti o tem, ali obstajajo področja politik, kjer bi se pristojnosti lahko znova razdelile državam članicam in bi to imelo ustrezen učinek. Komis... Eh, komisija še vnaprej poudarja, da so sredstva, ki so namenjena parlamentu, še vedno na voljo. Če bi parlament znova razmislil, ali se bo pridružil tej namenjeni skupini ali ne. Poročilo, ki ga obravnavamo danes, potrjuje interes parlamenta, da bi izboljšali izvajanje in spremljanje načela subsidijarnosti. Številni izmed vaših predlogov so zelo podobni zamislim, ki jih v tem trenutku ta najemna skupina preučuje. Kar se tiče nadzora, nadzornega mehanizma načela subsidijarnosti, se strinjamo, da bi morali biti nacionalni parlamenti jasni, kora, ko predstavljajo razloge, zakaj določen predlog ne ustreza načela subsidijarnosti. Komisija tudi mora posredovati svoj odgovor nacionalnim parlamentom in o tem je treba razpravljati tudi v Evropskem parlamentu. Naj ponovim, da svoje odgovore objavimo na naši spletni strani. Predlagate tudi, da bi morala komisija razmisliti. O obdobju počitka, ki traja 8 tednov. To je zapisano v pogodbi. Vendar pa se tu soočamo z vprašanjem obeh načel. Spoštovani poslanci, komisija nima monopola nad dobrimi zamislimi in zato smo vedno pripravljeni razpravljati o konstruktivnih predlogih nacionalnih parlamentov. Leta 2015 smo pričeli s prvo pobudo o zelenem kartonu in 18 parlamentov je to pobudo podprlo. V številnih predlogih smo potem razmislili v svežnju krožnega gospodarstva, ki ga je komisija sprejela decembra 2015. Strinjam se, takšna pobuda kaže, kako lahko nacionalni parlamenti odigrajo konstruktivno ulogo v institucionalnem okviru. Menimo pa, da se moramo osredotočiti na uporabo mehanizmov, ki jih že imamo, ne da bi se zdaj lotili dolge institucionalne razprave, eh, v kateri bi se predlagale formalne spremembe, ki pa bi potem zahtevale spremembo pogodb. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Preda, minuta. Hvala lepa. Hvala in čestitke, gospod Delvo, za to poročilo. Prav tako hvala kolikom iz Jurija, da ste poštevali eh, naše predloge iz Afka. Oba odbora imata podobna stališča, eh, torej to je uravnoteženo poročilo. In pred nami so ustrezni koristni instrumenti za to, da bomo ohranili glavne prednostne pravice za nacionalne parlamente. Prav tako so naša stališča zelo podobna, ko gre za spoštovanje v sorazmernosti, pa subsidijarnosti in želimo, da To deluje pri najbolj bistvenih področjih. Torej, ni veliko rumenih kartonov. Prav tako vidimo, naprimer, um, da so stališča zelo raznolika za različna področja. Naprimer, nacionalni in evropski parlamenti torej, um, vedno bolj sodelujo v teh naših skupnih razpravah. In še nekaj bi dejal v mnenju odbora AFKO, smo dejali, da moramo zagotoviti ustrezno fleksibilnost v sistemu zgodnega opozarjanja, eh, sploh pri tem sistemu osmih tednov. To je tudi omenjeno v poročilu, eh, ko gre za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa. Eh, Gospod Radev, imenu skupine LS, dve minuti. Hvala. Drage kolegice in kolegi, najprej čestitke poročevalki in hvala tudi za izvrstno sodelovanje, ki smo ga imeli pri tem poročilu. Hvala torej drugim poročevalcem v senci. Mislim, da je v poročilu pravo ravnovesje in da se ustrezno odražajo vse pripombe glede Evropske komisije in upoštevanja načel subsidijanosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016. Čestitke Evropski komisiji za pobude v zadnjih letih, s katerimi ste zagotovili dobro izvajanje teh načel v evropski zakonodaji. Danes, ko se Evropska unija sooča s eh, krizami, ki jim nismo, ki jim še nismo bili, kakršnim še nismo bili priča doslej, je res nujno, da zagotovimo ustrezno evropsko zakonodajo na tistih področjih, kjer lahko dosežemo dejanski napredek in dodano vrednost. Prav zato je treba ti dve načeli ustrezno upoštevati in ne dati možnosti, da se oglasijo euroskeptiki. Nacionalni parlamenti zastopajo svoje nacionalne situacije in so zelo pomembni, če želimo premostiti razlike med mnenji, ki se včasih pojavijo med evropskimi institucijami in splošno javnostjo. In zato bi morali nacionalnim parlamentom dati pravo možnost, da sodelujo in tako zagotoviti večjo fleksibilnost, ko se izračunava to osemtedensko obdobje, v okviru katerega lahko pošljejo utemeljenje eno mnenje. Če je tre, ko upoštevamo ti dve načeli, je treba za nje pripraviti boljša pravila, ki jih je treba upoštevati in le tako bomo znova povrnili zaupanje državljano. Gospa Koferati za socialiste in demokrate, ena minuta. La relazione che stiamo discutendo è una relazione molto equilibrata. Najlepša hvala. Poročilo, o katerem razpravljamo, je zelo dobro uravnoteženo. Veliko naših interesov ste odrazili v svojem poročilu, tako da hvala za to, gospa Delvo. Tu gre za instrumente subsidijarnosti in sorazmernosti. Ta dva instrumenta sta pomembna, ker zagotavljata demokratični nadzor in. Uh, s tem ustrezno delovanje celotne Evropske unije. Evropska unija si mora prizadevati, da širi svojo zakonodajo prek eh, bolj enotnega pristopa pri sprejemanju zakonodaji. Včasih je treba bolje urediti že obstoječo zakonodajo. Takšna prizadevanja so zelo pomembna sporočila tudi za naše državljane. Na ta način se lahko odzova, odzovemo tudi na pobude, ki prihajajo od spodaj na vzgor. Mislim, da je to dober eh, primer in sicer, ko je devet eh, nacionalnih parlamentov prosilo komisijo, da poda predlog glede družbene odgovornosti podjetij. In dobro bi bilo, da se komisija na to odzove, tako boste pokazali, da ste prisluhnili ljudem. Kar je minuta in pol. Najlepša hvala. Upam, da lahko potrpite z mano nekaj splošnih pripomb, podal pa tudi nekaj bolj osebnih. Draga Medi, najprej najlepša hvala za izvrstno delo, ki si ga opravila v, za naš odbor v parlament, v tem parlamentu in najlepša hvala, da si bila vedno pripravljena prisluhniti mojim predlogov. Niso se vedno strinjala, ampak eh, zato tudi gre. Hvala, da si bila vsaj odprta do zamisli, ki sem jih predlagal. Več eh, let sem spremljal subsidijarnost in sorazmernost v imenu odbora. In v, e- naš, moji kolegi iz skupine so menili, da je to znak eh, moči, da zelo dobro nastopamo, ko razpravljamo o teh dveh elementih v parlamentu. Tokrat ne bom glasoval proti poročilu zaradi tega, ker pač eh, smo, kjer smo. Moje stališče je bilo vedno da je treba nacionalne parlamente bolj upeti v sprejemanje zakonodaje in sprejemanje odločitev v Evropski uniji. Kajti drugače se bomo znašli v situaciji, v kateri se je znašla moja država trenutno. In to je edina zadnja možnost, da pred parlamentom spregovorim o tej težavi. Kajti drugače bomo imeli Evropo a la carte. Vlade bodo mm, sebi pripisale tisto, kar je popularno in priljubljeno, tisto, kar pa ne, pa bodo podtaknile Evropskemu parlamentu in ne moramo dopustiti, da se to nadaljuje. Nacionalni parlamenti morajo biti tudi odgovorni in ne morajo sodelovati pri tem, kar počnemo. Gospa Butone, za eno minuto. Merci, madame la présidente. Premier... Hvala, predsedujoča. Kot prvo, mislim, da se je vsebina in pa ton um, tega poročila izboljšala. Torej, um, to je boljše poročilo kot pa vsa pretekla. Sicer imam še vedno nekaj dvoma, ampak vseeno mislim, da sedaj, sploh pred volitvami, moramo izboljšati uveljavljanje teh načel subsidijarnosti, da pa so razmenosti. Predvsem mislim, da ne smemo iti na škodo um, držav. Vseeno pa moramo biti predvsem pozorni pred tem, kako bomo uporabljali to načelo v praksi v Evropski uniji. Podpiram to, da se nacionalni parlamenti vedno bolj zanimajo za te možnosti iz protokola številka 2. Prav tako podpiram to pobudo za rumeni karton ter pa tudi morebitno um, uvedbo procesa za rdeči karton. Pa še nekaj tekom celotnega zakotanega procesa, mislim, um, da moramo stvari ocenevati um, na začetku, vmes in na koncu. Ker ti um, nacionalni parlamenti so zelo pomemben del Evrope, torej njih je treba bolj vključiti v naše razprave. In gospod Marja se ponovno edini pri postopku KEČDI imate besedo. Ah Oziroma, um, se še zmotila, gotovo zato, ker že pozno. Gospod pospešil je tudi na seznamu, torej boste vi dobili besedo prvi, gospod pospešil, potem pa vi, gospod Marjas. Mikrofon zagovornika, prosim. Se, uh, Najlepša hvala, predsedujoča vedno sta me zanimali temi subsidijarnosti in sorazmernosti in vesel sem, da danes razpravljamo o tem. Žal pa je dokaj pozno in zaradi tega ne posvečamo tako zelo veliko pozornosti temu poročilu, kar je zelo škoda, ker menim, da sta te dve načeli ključnega pomena, ko gre za evropsko zakonodajo. Sam pozdravljam to poročilo in vesel sem, da se nacionalni parlamenti sedaj končno učijo, kako uporabljati instrument obrazloženega mnenja in morali bi zagotoviti, da v prihodnje pogosteje uporabljajo ta instrument. Tako bomo lahko zagotovili, da ne pride do sprejemanja zadev, glede katerih eh, zakonodajalci na nacionalni ravni pravijo, da bi bili proti sprejemanju takšnih instrumentov, če bi bili ob njih obveščeni vnaprej. Tako da je to pomemben instrument za prihodnost, tako da podpiram komisijo in gospoda Junkarja na tem področju. Mislim, da je treba sprejemati manj zakonodaje, a bolj kakovostno. Sedaj pa gospod Marijas. Hvala, gospod predsednik. Η έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Najlepša hvala. Načela subsidijarnosti in sorazmernosti sta zelo pomembna. Morali bi podpreti spoštovanje teh dveh eh, načel in odločitve bi morale biti sprejete čim bližje državljanov. To sta demokratični načeli, načeli, ki prispevata k decentralizaciji moči. To pomeni, da se sprejme tudi oziroma določi ustrezna rava, na kateri je treba sprejeti neko odločitev. Upoštevati je treba tudi pristojnosti različnih institucij Evropske unije. To je mehanizem, ki omogoča delo na evropski ravni in pri tem eh, posveča ustrezno vlogo tudi evropskim nacionalnim parlamentom. Ti imajo možnost veta, na, vožno, na voljo imajo rumeni karton, s katerim lahko pod vprašaj postavijo katerokoli bruselsko odločitev z, prek subsidijarnosti in sorazmernosti ukrepimo demokracijo v Evropski uniji. Hvala. Sedaj pa ponovno vi, gospod Mimica, še zadnjič ta večer. Lepo prosim. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod Brok, kaj želite? Mikro, Mikrofon, prosim. Trikrat sem se oglasil pri Catch the Eye, pri pritegnitvi pozornosti, tako da se mi je res prav žal, če me ne opazite. Škoda je, da tega niste opazili. No, prosim, ne govorite takšnih stvari. Res vas nisem videla pri Catch the Eye. Res, nihče si ni zapisal vašega imena, žal mi je. Ali želite, da popravimo to napako? Ja, če mi da, dame za omizjem to dovolijo, bi bil zelo vesel. E, e, prosim, prosim, minuto imate, gospod. Gospod predsedujoča, gospod komisar, najlepša hvala za to priložnost, da povem dva stavka. Mislim, da te dve načeli subsidijarnosti in sorazmernosti predstavljate odločujoč element za integracijo in tudi za utemeljenost odločitev. To so pomembni instrumenti za organizacijo dela. Obenem pa moramo zagotoviti, da ima ta, te dve načeli tudi še eno sestro, solidarnost. Nacionalno ravnotežje mora biti tudi upoštevano, ko mala in velika države gledajo na ta načela, pozabljajo na sorazmernost. Revnejše države pa bodo vedno izpostavljale v tem kontekstu tudi solidarnost in rad bi Evropski parlament opozoril, da pri tem igra pomembno vlogo. Na voljo imamo rumeni karton in tudi oranžnega imamo na voljo. Komisija ga mora tudi upoštevati in pogosto pozabimo to v ta instrument. Ta instrument je veliko močnejši pri krepitvi vlog nacionalnih parlamentov kot rumeni karton. Vedno je treba sprejeti odločitev na ravni, ki jo predvidevajo pogodbe in ustave. Ne sme priti do mešanja ravni odločanja. Hvala. Hvala, gospod Brok. Gospod Mica, um, se pravčujem, ker sem vas prej napačno, prej zgodaj nagovorila, sedaj pa res imate besedo. Uh... Še, ni, še enkrat najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, naj zaključim zagotovilom, da bo komisija zagotovila, da subsidijarnost in sorazmernost ostaneta v srčiki evropskega demokratičnega procesa. Še naprej si bomo skupaj z vami, svetom in nacionalnimi parlamenti prizadevali za to in tudi za opravnavo drugih pomembnih vprašanj. Najlepša hvala za vašo pozornost, spoštovani poslanke in poslanci. Hvala lepa, sedaj pa gospod Delvo, prosim, da zaključite z razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, ta razprava se sedaj končuje. Res je, obstaja manjše nijanse pri tolmačenju, ampak nasplošno se mislim, da v glavnem strinjamo, torej subsidijarnost in sorazmernost sta pomembni načeli. Gospod Brok, hvala lepa, da ste podarili to, da um, torej, to niste dve edini načeli. Tudi solidarnost, naprimer, je pomemben element v naši strukturi delovanja. Še vedno moramo spodbujati nacionalne parlamente in regionalne parlamente k temu, da čim bolj uporabljajo te obstoječe instrumente, ki so na voljo. In sploh je pomembno, da vsi ti drugi pravi, prevzamejo svojo odgovorno vlogo, tako da ne bodo več krivili Brusla za vse, kar se slabega zgodi na tem svetu. Pravi, da tudi oni prevzamejo bolj odgovorno vlogo pri upravljanju naše celine. Um, torej, vse prosim, seveda, da glasujo za to odlično poročilo. Seveda. Hvala lepa, gospa Delvo, in smo zaključili to razpravo in res je jutri.